Ocupen sus asientos, señorías. Dame, gospodje, prosim, če se lahko posedete, da začnemo. Dame, gospodje, predsednik ima izjavo, zato vas prosim za pozornost. Kot veste, je danes tako imenovani dan premirja, dan, ko se spominjamo konca oboroženih spopadov ob koncu Prve svetovne vojne. V spomin na to premirje, ki je potem eh, vodilo do konca Prve svetovne vojne, predlagam minuto molka v spomin na milijone evropejcev, ki so izgubili svoje življenja v tem oboroženem spopadu. Muchas gracias, señorías. Pa pridimo kar na glasovanje. Glasovali bomo o poročilu Matera, uporaba sredstva Evropskega